16. julija 2009. Spoštovani gospe in gospodje, pred dvema tednoma sem bil v Vesta Plata, kjer smo obeležili začetek druge svetovne vojne. Ta vojna je umorila na milijone ljudi in povzročila rane za 50 let in še več in ne smemo dovoliti, da se takšna stvar kdajkoli ponovi v Evropi. V zadnjih dveh tednih je prišlo še do drugih e, nasilnih dejanj. Eh, dva predstavnika španske civilne garde sta bila ubita, medtem ko sta opravljala svojo dožnost. E, Na žalost vas moram obvestiti tudi o smrti kolega Ernesta Glineja, ki je umrl 9. avgusta v 70. letu. On je bil nekdani član tega parlamenta. Od leta 1978 do 1994. Vodil je skupino socialistov od leta 1979 do leta 1984. In nažalost vas moram obvestiti tudi o smrti nekdanjega poslanca iz Združnega kraljestva, gospoda Kristoferja Pravla. On je umrl v starosti 67 let in naj bi postal Lord Kingsland od leta 79 do 84 pa je bil član tega parlamenta. Vodil je skupino evropskih demokratov. Preden začnemo z našo današnjo razpravo, bi vas prosil za minuto molka za vse, ki so dali svoje življenje za to, da je Evropa takšna, kot je danes. Protokół z posiedzenia z dnia 16 lipca 2009 Zapisnik seje 16. julija je bil razdeljen. Ta dokument imate pred sabo. Ima kdo kakšen komentar? Ne vidim, da bi kdo prosil za besedo, zato je ta zapisnik sprejet. Evropska ljudska stranka me je obvestila, oziroma se opravičuje predsednik. Belgijske oblasti so me obvestile, da je Jean-Claude Marko bil imenovan na mesto, ki je neskladno.